Gospa poročevalka, predsedujoči, kolegi in kolegice, najprej naj se zahvalim kolegom, predvsem za zelo pomembne prispevke k temu poročilu in upam, da bo to začetek nove zavednosti, novega, nove ozaveščenosti v našem parlamentu glede ženskih in podnebnih sprememb. Gre za vprašanje, ki ga parlament v veliki meri zanemarja, čeprav bi to moralo pravzaprav biti vključeno v vsako razpravo, ki jo imamo vendar pa je to nekaj, na kar se moramo vedno znova opominjati. V našem odboru za ženske smo odgovorni za to, da bi postale ženske bolj vidne v evropski politiki, sploh kar zadeva okoljska vprašanja. Naj opozorim, da v poročilu izpostavljamo, da ženske niso uh, ustrezno upoštevane. Uh, ko uh, govorimo o uh, orkanih, poplavah, uh, cunamijih in podobno, uh, ženske imajo štirikrat večjo možnost, da umrejo pri tovrstnih katastrofah. Uh, Eh, v številnih tovrstnih primerjih je bilo 70 odstotkov žen, žrtev žensk, eh, ker pač ženske nimajo enakih političnih in ekonomskih virov, ki bi jim omogočali večjo prožnost, ki bi jim omogočali, da lahko naprimer prebegnejo. Če bi imeli sistem opozarjanja, ki bi omogočil da bi bile v večji meri upoštevane ženske, sploh ko gre za nacionalne katastrofe, potem žensk med žrtvami ne bi bilo, kot se je zgodilo v Lusaki eh, lani. Vendar pa trenutno vlada gospodarska kriza in na račun tega trpi tudi okolje, manj pozornosti namenjamo takim vprašanjem in manj pozornosti namenjamo tudi ženskam. Zato mislim, da bi morali dosledno upoštevati ženske pri tovrstnih eh, zadevah. Kadarkoli pride do krize ali eh, revolucije, ljudje pravijo, no bomo za ženske poskrbeli kasneje, ampak potem se to nikoli ne zgodi. Soočamo se s podnebnimi spremembami in pri eh, tem izzivu moramo upoštevati tudi pravičnost do žensk. To mora biti del kakršnekoli rešitve. Ženske niso samo žrtve, ki jih je potrebno zaščititi zaščititi, imajo eh, znanje, imajo spretnosti, imajo svoje predloge, s katerimi želijo prispevati. Ne gre za to, da bi bile eh, ženske drugačne, ampak pač živijo v družbah, Eh, družbah, kjer eh, njihova vloga temelji na spolu. To, to vpliva na eh, gospodarsko vlogo, na izbiro poklica in podobno. Izkušnje moških in žensk so drugačne in izkušnje, ki jih imajo ženske, bi morali upoštevati pri oblikovanju rešitev. V tem poročilu razmišljamo o štirih različnih ukrepih. Najprej zastopanost. Vstaj 40 odstotkov uh, Eh, finančnih in upravnih odborov bi morale predstavljati ženske. Potem, kar zadeva zaščito žensk in izobraževanje, eh, smo pripričani, da je potrebno eh, vzpostaviti drugačen krog za ženske, da morajo postati iz žrtov glavne igralke. Poleg tega je potrebno ženske spodbujati k karieram v znanosti in tehnologiji potreben pa je tu, potrebne pa so tudi spremembe v življenskem slogu. Uh, poleg tega je potrebno zbirati podatke glede na spol, zato da bomo bolje razumeli problematiko in da bomo bolje oblikovali politične predloge. Če torej povzamem poročilo, Po našem mnenju bo boj proti podnebnim spremembam bolj uspešen, če bomo upoštevali vprašanje spola in če bomo ustavili diskriminacijo na podlagi spola. Na tak način bomo eh, zagotovili boljše rešitve za podnebne spremembe in eh, to bo tudi boljše za ženske. Gre za zelo kompleksen izziv. Podnebne spremembe so izredno kompleksno vprašanje. In to bomo nedvomno morali upoštevati v obdobju do leta 2020, nujno potrebujemo napredek na tem področju. Hvala poročevalki, zdaj pa v imenu komisije gospod Potočnik, izvolite. Predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, v imenu komisije in še posebej v imenu kolegice Koni Heregard, ki žal danes ne more biti tukaj, uh, Pozdravljam poročilo o ženskah in podnebnih spremembah in se zahvaljujem poročevalki za odlično delo in tudi za zelo prepričljiv uvod. To je dobra priložnost, da razpravljamo o tem, kako bodo ženske lahko vplivali na oblikovanje prihodnje politike podnebnih sprememb. Podnebne spremembe so že dejstvo za marsikoga na našem planetu, še posebej to velja za države v razvoju. Podnebne spremembe vplivajo Eh, najbolj na tiste, ki so najbolj ranljivi in najrevnejši. In to so pogosto eh, prav ženske otroci in starejši. Kot je ustrezno izpostavljeno v poročilu, čeprav so podnebne spremembe neutralne glede spola, pa so učinki odvisni od spola. Ko govorimo o podnebnih spremembah, Evropska unija uh, preučuje tudi, kako spremembe vzorcev uh, Eh, potrošnje in ravnanja vplivajo na podnebje. In eh, poskušamo s premembami na tem področju omiliti podnebne spremembe in na ta način eh, zagotoviti koristi najbolj ranljivim, torej ženskam in otrokom. Evropska unija podpira militvene ukrepe z različnimi oblikami razvojnega sodelovanja. Kot primer naj omenim vrh trajnostna energija za vse in dve zasedanji sta bili namenjeni vprašanju eh, vzdržne oziroma trajnostne energije za ženske. Eh, Naprimer, eh, uporaba štedilnikov, da bi zmanjšali uporabo lesne biomase in tako dalje. Na ta način bi ženske prihranile tudi pri času, kajti ne bi potrebovali časa za zbiranje lesa in dolgotrajno kuhanje. Eh, torej, to so taki projekti, ki prinašajo koristi vsem. Ravno tako Evropska unija želi vključiti vprašanje podnebnih sprememb v vse politike, vključno s preseljevanjem in zmanjševanjem možnosti katastrof. Gre predvsem za to, da smo usmerjeni v prihodnost in da poskušamo čim bolj zmanjšati neizogibne negativne posledice podnebnih sprememb na neenakost in tudi na eh, diskriminacijo. Kajti spol je že med enajstimi socialnimi učinki, ki bi ga morali upoštevati pri vsaki oceni ocenjevanju učinka, ki ga komisija eh, te dni pripravlja ob eh, predstavitvi novih predlogov. Kot je izpostavljeno v poročilu, eh, se politike neutralne do spola začnejo z ustrezno zastopanostjo tisti, ki sprejemajo odločitve, morajo poslušati ženske in upoštevati njihovo vlogo, ampak čeprav ženske predstavljajo večino najrevnejših na svetu, njihovih glasov ni slišati. Ženske niso ustrezno zastopane v nacionalnih organih sprejemanja odločitev in tudi na mednarodni ravni. Uh, tako je jasno, da eh, tudi neenakost med spoloma vpliva na možnost držav, da se prilagajajo podnebnim spremembam. To še posebej velja za tihomorske države, kjer je žensk izredno malo eh, na vodilnih položajih in kjer eh, tudi voditelji v vedno večji meri eh, vedo, da bodo morali vključiti ženske, če želijo zagotoviti, da se bodo lahko borili proti podnebnim spremembam in zagotovili trajnostni razvoj. Eh, skladno s ciljem, da bi povečali zastopanost žensk na 40 odstotkov, kar zagovarja to poročilo, eh, lahko povem, da so ženske dejansko predsedovale štirim zadnjim eh, eh, UNFCC konferencam eh, podpisnic in dejansko poskušamo zagotoviti tudi večjo ravnoteženost v drugih stalnih odborih. Evropska unija mora v čim večji meri zagotoviti enakost med spoloma pri članih teh odborov predstavitev danskega predsedstva, da svetu predložijo nabor kazalnikov o ženskih in podnebnih spremembah, izpostavlja, da je to vprašanje visoko na dnevnem redu in to je pomemben korak na poti proti razvoju novih orodij, da bi izboljšali sprejemanje odločitev in politike na vseh ravneh. Potrebno bo financiranje, potrebna bo izgradnja zmogljivosti, da bi okrepili znanje o ženskah in podnebnih spremembah in da bi izboljšali vsakodnevno življenje žensk. Naša odgovornost je, da ženskam, predvsem najbolj ranljivim, damo mesto v nacionalnih in mednarodnih politikah podnebnih sprememb. Na ta način bomo zagotovili eh, enakost in eh, zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za to pobudo. Eh, zaključim naj z naslednjim. Res sem prepričan, da bo ukrepanje na področju podnebja vplivalo pozitivno na najrevnejše regije in na življenje številnih ljudi po svetu. Komisija bo še naprej vključevala vprašanje enakosti spolov v svoje politike, vključno z bojem proti podnebnim spremembam in prilagajanju na podnebne spremembe. Hvala. Köszönöm szépen. Most a környezetvédelmi. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora Envi. Gospa Liotard, ki ima eno minuto. Ja, dank u wel. Eerst hele grote dank. Najlepša hvala. In najprej zahvala poročevalki. Najrevnejši ljudje na svetu, eh, so v 70 odstotkih ženske. In kot sta povedala pročevalka in eh, gospod komisar, podnebne spremembe najbolj vplivajo prav na ženske. Te so največje žrtve naravnih katastrof, konfliktov in podobno. Vendar pa, ironično, ženske sodijo v tisto kategorijo prebivalstva, ki v najmanjši meri vpliva na samo podnebje. Delež žensk, ki sprejemajo odločitve o podnebju, je bistveno prenizek. E, one pa so tiste, ki so strokovnjakinje, ki imajo izkušnje in mislim, da bi ženske res lahko prispevale k oblikovanju boljših podnebnih politik. Ni dovolj e, znanja in vedenja o enakosti med spoloma in podnebnih spremembah. Lahko pa rečemo, da bi več enakosti bilo boljše za podnebje, e, boljše podnebne pa bi pozitivno vplivalo k enakosti med spoloma. Tu imamo v misli številne ženske, ki eh, skrbijo za vodo in ki veliko časa preživijo tako, da sem in tja tovorijo vodo in les in tega časa eh, pač ne morejo porabiti za to, da bi se naprimer izobraževali. Te razmere je potrebno spremeniti in mislim, da je pametna ženska ženska, ki je pripravljena na podnebne spremembe. Najlepša hvala. Zdaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Nedelčeva. Najlepša hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice. Za začetek naj se zahvalim poročevalki za odlično delo. Zahvaljujem pa se tudi poročevalcem v senci, ki so govorili o tem, kakšno vlogo bi lahko ženske igrale v boju proti podnebnim spremembam. Poročilo izpostavlja povezavo med enakosti med spoloma in zaščito okolja. In danes moramo jasno povedati, da ne bo napredka, če bodo ženske izključene. Več kot 50 odstotkov prebivalstva planeta predstavljajo ženske in ne morejo biti še naprej izključene iz sprejemanja odločitev. Ženske so gonilo sprememb, gonilo zaščite okolja. Ne samo zato, ker jih posledice politiku v največji meri prizadevajo, ampak eh, tudi zato, ker se v največji miri zavedajo slabih praks. Poslušati moramo torej prepričati ženske, da postanejo gonilo sprememb, kar zadeva zaščito okolja. Zaščita okolja pomeni tudi, da bodo ženske imele možnost dostopati do izobraževanja glede tega. Evropska unija je dolžna izobraževati ženske in odpreti vrata znanstvenemu raziskovanju, eh, tako da bodo ženske pridobile več znanja in strokovnosti in da bodo v večji meri lahko sprejemale oziroma sodelovale tudi s sprejemanju odločitev. Na ta način bomo dobili širši nabor zelenih rešitev in se bomo lahko bolje borili proti podnebnim spremembam in istočasno zagotavljali enakost med spoloma. Potrebno je izpostaviti tudi enakost med spoloma in in e, vlogo žensk pri trajnostnem razvoju. Vključitev žensk v zaščito okolja nam bo pomagala doseči tisočletne razvojne cilje in se zoprstaviti podnebnim spremembam. Gre za eh, začaran krok, v katerem bi ženske lahko dejansko prispevali k zaščiti okolja in e, to bi prispevalo k boljši rabi virov in tako dalje. Skratka, pridobili bi vsi. Države članice uh, morajo Eh, zagotoviti dodano vrednost razvojnih politik in z njimi spodbujati vlogo žensk v trajnostnem razvoju in zaščiti okolja. Te vezi moramo okrepiti. Najlepša hvala. Zdaj pa je v imenu skupine socialistov in demokratov gospa Estrela. Dve minuti imate. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej Naj čestitam poročevalki, ki je pripravila odlično in dobro strukturirano poročilo. Po zaslugi dobrega sodelovanja tudi s poročevalci v senci smo dosegli širok konsens. Posledice podnebnih sprememb niso neutralne, kar zadeva spol. Ne, ne zadevajo v enaki meri moških in žensk, ravno tako ne zadevajo v enaki meri revnih in bogatih ali pa razvitih držav in držav v razvoju. Posledice podnebnih sprememb so najhujše v revnejših regijah in tam lahko še zaostrijo že obstoječe neenakosti. Ženske so žrtve številnih oblik diskriminacije, predvsem pa na nje vpliva revščina. 70 odstotkov najbolj revnih predstavljajo ženske, ženske pa so tudi bolj ranljive za posledice podnebnih sprememb in naravnih katastrof. Odprava neenakosti in boj proti podnebnim spremembam uh, sta nedvomno povezana. Uh, ne bo prišlo do podnebne pravičnosti brez dejanske enakosti med spoloma. Naravne katastrofe eh, srednje in dolgoročno imajo velik učinek, vplivajo na eh, zdravje, strukturne politike, izobraževanje, eh, gibanje prebivalstva. Revni otroci so zelo randljivi za učinke naravnih katastrof. Tam, kjer pride do naravnih katastrof, Eh, je v šolah manj otrok, ravno tako eh, tudi suše in poplave zaradi podnebnih sprememb silijo ženske k temu, da več delajo, ko zagotavljajo vodo, energijo in pogosto mlada dekleta eh, opustijo šolanje, zato da svojim materam pomagajo pri tem delu. Zato moramo nujno sprejeti ukrepe, s katerimi bomo zagotovili večjo enakost med spoloma, predvsem v kontekstu naravnih katastrof. Po drugi strani pa so ženske vajene upravljati z naravnimi viri in to predstavlja potencial, ki ga ne smemo zanemarjati eh, in bi ga morali izkoristiti pri boju proti podnebnim spremembam. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine Alde, gospod Johansson. Gospod predsedojoči, kolegi in kolegice, gospod komisar, tudi sam bi želel čestitati poročevalki za odlično opravljeno delo. Gre za zelo pomembno poročilo in tudi moj prispevek obravnava povezavo med različnimi vidiki. Eh, in spregovoril bom tudi o konsenzu v parlamentu in drugih institucijah v zvezi s tem. Ženske imajo manj dostopa do politične moči in virov. Eh, poleg tega pa so ženske in otroci najbolj dojemljivi za posledice podnebnih sprememb. Tri četrtine eh, beguncev po svetu so ženske in otroci in da bi izboljšali trenutne razmere, potrebujemo manjše in obsežnejše ukrepe. Brez celostnega pristopa eh, ne bomo izkoristili vseh dobrih idej in eh, koškov sestavljanke. Ženske so bolj, eh, ravnajo bolj prijazno okolju kot moški in lahko predstavljajo gonilo pri razvoju novih podnebju prijaznih načinov rabe vode in energije v gospodinstvu in drugot. Uh, potrebujemo odgovorno in učinkovito rabo virov v vsakem gospodinstvu, na vsakem delovnem mestu. Evropska unija mora biti eh, v spredju, ko gre za izkoriščanje eh, ustvarjalnosti in idej moških in žensk in tudi, ko gre za izkoriščanje virov. Vsi moramo biti osredotočeni na izziv podnebnih sprememb in ravno kombinacija moških in žensk, če oboji uspejo sodelovati, je tisto, kar nam bo zagotovilo bolj pravične in bolj celostne strategije na tem področju. Naprimer, potrebujemo boljšo zastopanost žensk političnih, v političnih telesih, ki vplivajo na uh, razvoj dogodkov, naprimer pri podnebnih pogajanjih. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine ECR gospa Jana Kudakis. Minuta in pol. Na podnebni konferenci je bil dosežen dogovor po zaslugi dveh žensk. Šlo je za neposredne pogovore med Evropsko komisarko in Indijsko ministrico za okolje. To je tisto, kar je omogočilo sprejetje sporazuma. Konferenci je predsedovala ravno tako močna ženska, južnoafriška ministrica za sodelovanje vendar pa v tem poročilu zanemarjamo dosežke teh žensk. To poročilo Eh, zmanjšuje ta uspeh na neko številko in poziva k 40-odstotni eh, kvoti žensk v eh, ekipah za podnebna pogajanja. Parlamentu sem večkrat že pojasnila, da so kvote pokroviteljske do žensk, vendar pa to navdušenje nad kvotami kar ostaja. Vidimo zahteve po kvotah v poslovnem svetu, v politiki. Zdaj pa je cilj navdušencev nad kvotami postala podnebna demokracija kvote krivijo e, e, enakost e, in e, tudi ženskam onemogočajo, da bi prišle na položaje, ker so najboljše za to delo. Podnebne spremembe so globalni izziv in potrebujemo globalne sporazume, da se proti njim borimo. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine EFD gospod Roger Helmer, ki ima minuto in pol. Gospod predsedujoči, to poročilo predstavlja herojski poskus, da bi povezali dve obsesiji parlamenta, ženske in podnebne spremembe, ampak nažalost ta cilj ni dosežen. Podnebne spremembe krivimo za marsikaj, pogosto neutemeljeno, ampak eh, zelo malo je takih, ki verjamejo, da je nasilje nad ženskami posledica podnebnih sprememb ali pa da niška zastopanost žensk. Eh, v vladih je posledica globalnega segrevanja. Morda je diskriminatorno, da nimamo poročila o moških in podnebnih spremembah, kajti konec koncev moški in ženske živijo v enakem podnebju, prežigajo enake luči, iste računalnike, iste televizorje. Tako moški kot ženske vdihujejo kisik in izdihujejo oglikov dioksid. Ampak nekaj je dejansko zapisano pametnega v tem poročilu. Ženske se slabše prilagajajo Eh, globalnemu segrevanju in stranskih učinkov. Ampak največji stranski učinek podnebnih sprememb je ogromna gospodarska škoda, ki jo povzroča naša politika omiljevanja podnebnih sprememb. Eh, odvračamo delovna mesta in naložbe iz Evropske unije na druga področja, kjer veljajo nižji okoljski standardi. Nažalost bo to verjetno v večji meri vplivalo na ženske in na revne, kot pa na vse ostale. Največ, kar lahko naredimo za ženske, za revne na tem svetu in sploh za človeštvo, je, da odpustimo svojo absurdno podnebno politiko. Hvala lepa. Naslednji je v imenu GUE NGL, gospod Gustafson, dve minuti. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Najprej naj se prisrčno zahvalim eh, gospe Kili Nilsen za izredno dobro opravljeno delo in sodelovanje pri tem poročilu. To poročilo je zgodovinsko, ker kolikor vem, je prvič, da se Evropski parlament ukvarja z vprašanji z vidika spola, z vprašanji podnebnih sprememb. Čeprav moški prispevajo več podnebnim spremembam kot ženske, so ženske tiste, ki so najbolj prizadete. Življenjski način moških eh, pušča večji okoljski vtis. Ženske tudi izvajo potrošno na bolj trajnosten način in so veliko krat eh, tudi bolj pripravljene delovati okolju prijazno. Pomembno je, da izpostavljamo podnebno pravičnost, ker so dosedanje podnebne nepravičnosti take in bi bile še večje, če se ne bi dotikali vprašanj podnebnih sprememb. To bi prizadelo revne države na splošno in čeprav posebno žensko. Ogroženi so eh, cili tisoč, tisočletja, če ne bomo zavarovali okolja. Prav tako moramo upoštevati to vidik žensk v razpravah o podnebju. Zato je sedaj to poročilo zelo dobro, da bi imeli kvote, da bi imeli cilje, da bi povečali predstavljenost, da bi povečali zastopanost žensk na vseh ravneh. Evropska unija mora voditi z dobro prakso in biti moramo veliko boljši na tem področju. Ženske so pomemben ključni dejavnik za boj proti podnebnim spremembam. Veliko dobrih primerov kaže, da izobraževanje žena lahko reši, rešuje življenja. Lahko povečamo bioraznolikost in lahko zmanjšamo dezertifikacijo, zaščitimo gozdove. Torej, ko ženske začnejo sodelovati na področju podnebne politike, se tudi okrepi njihov položaj v družbi to vodi do več demokracije in tudi do tega, da se bo zagovarjal človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospoda Griffina ne vidim, tako da dobi besedo. Prav, spremenili bomo vrstni red govornikov, kajti gospod Griffin ravno kar eh, prihaja. Najprej dobi besedo Joana Škridlevska. O kobietach. Hvala lepa. Predsedujoči, ko govorimo o ženskah in o podnebnih spremembah, je to novost na določen način. Ampak pa če upoštevamo dejstvo, da so ženske izredno pomembne, kar se tiče odločitev v družini, doma in so tudi bolj aktivne predstavnice civilne družbe, Zato menim, da bi bilo potrebno več pozornosti nameniti temu fenomenu. Če pomislimo na to, kako bi lahko ženske še bolj vključili v boj proti podnebnim spremembam, potem mislim, da bi lahko sled, naredili sledeče. Najprej, povečati moramo število žensk, ki, so, ki se izobražujejo, še prav posebno na tehničnih univerzah tako bi postale strokovnjakinje. Prav tako bi jih lahko zaposlili v panogah, ki so neposredno povezane z bojem proti podnebnim spremembam. Tudi tisti, ki spremajo odločitve, morajo biti ženske. Prav tako bi morale politične odločitve tudi upoštevati položaj žensk v tem oziru. Še prav posebno, kar se tiče enakega dostopa do tako imenovanega ekogospodarstva za moške in ženske. Prav tako bi rada povedala, da poleg dolgotrajne strategije potrebujemo tudi vsakodnevne spremembe, ki bi naj okrepile možnosti za ženske, kar se tiče dostopa do posojil, naprimer, še prav posebno mikroposojil. Z inovacijami mislim, da bi ženske z dostopom do mikroposojil in eh, povezanimi storitvami lahko postale pomemben dejavnik pri ustvarjanju ekogospodarstva, gospodarstva in bi se tako lahko zoprstavili z negativnimi posledicami podnebnih sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospod Dančila, minuta in pol. Mike, Mike, please. Mulțumesc, domnule președinte. Marea provocare... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Največji izziv človeštva danes so podnebne spremembe in to ima opravka tudi z enakostjo med spoloma, kajti pri naravnih nesrečah so ženske veliko bolj izpostavljene kot moški. To kaže tudi podatek, da je 70 odstotkov najrevnejših ljudi na svetu žensk. 85 odstotkov oseb, ki preminajo zaradi katastrof pri podnebnih spremembah so ženske. Tudi zelo veliko pregnanih je žensk zaradi podnebnih sprememb. Potem imamo tudi veliko žrtev, ki jih ne vidimo zaradi spremenjenih okoliščin in razmer, ki nastanejo. Pri dostopu do storitev, virov, zdravil so ženske tiste, ki so na slabšem. In še prav posebno pomembno je, da nimajo v lasti zemljišč in zato tudi nimajo možnosti odločanja. To je veliko stvari, ki povedo, da ženske nimajo dovolj, niso dovolj vključene v podnebne spremembe. Seveda ne gre samo za enakost med spoloma. Potrebujemo obsežne globalne rešitve, zato da bi dosegli splošen napredek. Pozdravljam poročilo poročevalko in poročevalko predlagam, da bi imeli bazo podatkov, ki bo temelju, temeljila na spolih. Potrebno je razumeti, kakšne dimenzije so pri podnebnih spremembah, kajti to je podlaga za to, da se lahko uspešno borimo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Parvanova, minuta in pol. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, rada bi čestitela gospe Kine Nielsen za odlično upravljeno delo. Pozdravljam to poročilo, ki poziva k večji vlogi žensk pri podnebnih spremembah. Mislim, da bi vključevanje vprašanja spolov dejansko to politiko naredila bolj učinkovito. Statistika kaže, da so ženske nesorazmerno prezadete zaradi podnebnih sprememb, čeprav posebno kot žrtve vojn, ki so povezane s podnebnimi spremembami naravnih nesreč, nalezljivi bolezni, podhranjenosti in tako dalje. Upoštevati je treba to vprašanje v diplomaciji podnebnih sprememb Evropske unije in moramo zagotoviti, da bomo zmanjševali eh, število nesreč in da bo to upoštevalo tudi vidik spolov. Če bomo to storili, bo to pomenilo tudi, da bo manj diskriminacije med spoloma in bomo ženske bolj spoštovali. Potrebno je vedeti, zakaj gre pri podnebnih spremembah. Potrebno je imeti strategije za blažitev podnebnih sprememb. In vprašanje spolov je ključnega pomena in tudi paza podatkov. Vprašanje spolov je pomemben faktor pri boju proti podnebnim spremembam. In glavna prioriteta Evropske unije mora biti, da dosežemo pravno zavezujoč eh, sporazum na podlagi podnebnih sprememb. Zato je ključnega pomena za Evropske unije, da se sooča globalno s podnebnimi spremembami in da prepriča mednarodne partnere, da se ne prepirajo več in da bodo dosegli trajnostni dogovor. Nujno je, da tisti, ki spremajo odločitev, dosežejo ta sporozum, ki bo poštel tudi vidik spolo in bo brežil podnebne spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Griffin, minuto in pol. Gospod predsedujoči, enostavno bi bilo eh, samo smešiti to poročilo. Milijoni britanskih voljivcev se smejijo, ko berijo časopise danes zjutraj. To prihaja v času, ko imamo katastrofo področju območja evra in ko ljudje izvajo samomor zaradi tega. In sedaj imamo to politično korektnost. In če bi to imeli na začetku meseca, bi to lahko bila prva aprilska šala. Vendar pa ta poskus, da institucionaliziramo um, in smešimo polovico prebivalstva, ni nekaj, čemu bi se lahko smejali. Ta predlog je poskus, da ustvarimo razkol med spoloma, da kršimo vrednote eh, družine in da uporabimo izgovor podnebnih sprememb za to. To spodbojanje sovraštva na podlagi spola je nekaj, kar ne smemo podpirati tisoče otrok prevzame država, ker je ključni pomen očetov in družin zanikan in to počne militarni feminizem, ki je tudi podlaga za to poročilo. Prave težave, ki prizadevajo prave ljudi, pa niso omenjene. To bi morali skušiti rešiti, ne pa da zapravljamo denar na seksističnih proti moških blebetanjih. Prosim, gospe in gospodje, nehajmo s temi slogami in sodelujmo, da se bomo ukvarjali s pravimi težavami. Hvala lepa. Hvala lepa. Strifler, tri minute. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje, podnebne spremembe moramo obravnavati kot celoto, ne samo na ravni EU, temveč tudi globalno. Še prav posebno ženske v državah v razvoju so prve žrtve podnebnih sprememb. Stalna diskriminacija, kar se tiče zaslužka dostopa do virov, kar se tiče sprejemanja odločitev v politiki, vse to so faktori, ki razlagajo ekstremno ranljivost žensk. Še prav posebno, ko se zgodijo naravne nesreče na primer v državah v razvoju. Naš boj proti podnebnim spremembam mora upoštevati vprašanje spolov. Prav tako moramo to upoštevati pri razvojni politiki. Potrebno je upoštevati vlogo žensk v državah v razvoju. Predsedujoči gospe in gospode Evropska unija mora storiti vse, kar je v njeni moči, da bi spodbojala vlogo žensk v državah v razvoju in v največjih mednarodnih organih še prav posebno na konferencah Združenih narodov o podnebnih spremembah. Včasih se mi zdi, da sanjam ali di, da si izmišljam stvari, še prav posebno, ko slišim pripombe, ki smo jih ravno kar slišali. Čas je, da bo enakost med spoloma ključni element naših politik. Človekove pravice so zelo pomembne tudi v boju proti podnebnim spremembam in globalnemu segrevanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Marita Ulfskog, minuta in pol. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. To poročilo kaže, kako ženske in moški povzročajo podnebne spremembe in to v različnih, v različni meri. Potrebno je vedeti, da smo prizadeti na različne načine zaradi podnebnih sprememb. Potrebujemo še nadaljno znanje, če želimo spremeniti obnašanje, stališča in svet. Tega si večina nas v parlamentu želi, čeprav morda nimamo vsi enakih stališč. V Evropski uniji in drugih delih sveta potrebujemo več takšnega znanja. imamo trgovinske in okoljske sporozume z drugimi deli sveta in potrebujemo tudi dejstvo, da bodo ti vidiki ljudje spolo vključeni v te sporozume. Zahvaljujem se gospe Kiel Nielsen za poročilo o podnebnih spremembah. Tukaj gre za nekoliko drugačen vidik kot običajno in to je zelo dobro, kajti eh, večina izmed nas ve, da so politične rešitve bolj učinkovite, če se zavedamo perspektiv glede razrednih razlik in razlik med spoloma. In to velja tudi za podnebne spremembe. Če si želimo, da bo podnebna politika, katero odločamo z veliko večino, nekaj, kar bo dejansko učinkovito, potem potrebujemo poročila, ki vedo pravo smer, kot je to poročilo. Torej, še enkrat, hvala lepa. Kaj se nam eniš? Hvala lepa. Naslednji je Andreja Canoni, minuta. Hvala. Hvala lepa, predsedujoči. Boj proti podnebnim spremembam je ključnega pomena, če želi naš planet preživeti. Ključnega pomena je za Evropo in za vse zainteresirane strani, da se zavežejo temu, da se temperatura ne bi dvignila za več kot dve stopini. To je edini način za boj proti naravnim nesrečam. Za boj proti preseljevanju ljudi in temu, da ne bi bilo preveč beguncev. Imamo široko mednarodno soglasje, da so najrevnejši ljudje najbolj prizadeti. 70 odstotkov teh je ženske. Ženske v tretjem svetu, ki igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju hrane in upravljanju z vodo, tako za domačo rabo kot kmetijstvo. Ženske so tiste, ki morajo danes delati pol trdo zaradi suše in pomankanja vode, ki izhaja iz podnebnih sprememb. Zato je potrebno vidik spolov upoštevati pri vseh pogajalskih postopkih, tudi kot del okvira Združenih narodov za pogajanje o podnebnih spremembah. Tako bomo lahko izboljšali življenje žensk po vsem svetu. Hvala lepa. Krista Klas, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Podnebje se spreminja. Ženske so prizadete in ženske lahko nekaj storijo. Smešna bo razprava zgolj takrat, če eh, bomo imeli takšne govore, kot jih je imel pravkar kolega Griffin. To poročilo je pomembno in vemo, da znanstveniki in strokovnjaki iščejo razloge, veliko krat se stališče razlikujejo. Imamo različne tolmačenje, vendar pa nečesa smo gotovi. Če bomo še naprej porabili toliko virov, kot do sedaj, potem bomo kmalo porabili vse vire. Torej je energetska učinkovitost in vrčevanje tako ali tako pomembno. Ponebe ima vpliv na naše okolje, pa tudi na živila in vodo. To povečuje socialne in ekonomske težave. Odpor za pravice žensk zahteva v svojem poročilu večje vključevanje žensk v to področje. Kajti polovica žensk je, polovica prebivalstva je žensk in 70 odstotkov najrevnejših je žensk, 80 odstotkov pregnanih in beguncev je žensk. Pomembno je, da ženskam omogočimo boljše izobraževanje, da se bodo lahko bolj vključile v boj proti podnebnim spremembam. Ženske igrajo tudi pri izkoriščanju virov doma zelo pomembno vir, eh, vlogo. Tako da je potrebno začeti tam. Ono odločajo, kako se bo hladilo, kako se bo se grevalo doma. Če vemo, da zelo veliko energije porabimo eh, za segrevanje in ohlajevanje. Potem tudi tukaj vidimo, koliko lahko prihranimo pri CO2. Prav tako so ženske zelo pomembne za izobraževanje vzgojo otrok. To je zelo pomembno za nas. Njihove izkušnje je potrebno izkoristiti tudi na vodilnih položajih. Če želimo izboljšati svet, bo to šlo samo ženskami. Poročilo kaže pomembne povezave in trgovinske vidike. Seveda pa se je potrebno osredotočiti na ključno vprašanje, ženske in podnebne spremembe. Ni potrebno naštevati vseh splošnih tem, kot so razprave o kvotah, kot so reproduktivna vprašanja. Hvala lepa. Kusenam sepe. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospa Blinkevič Jute. Minuta. Darba. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. Resnično je, da se ne zavedamo dovolj velika spolov v povezavi z bojem proti podnebnim spremembam. Gospod Griffin ne razume prav bistva zadeve. Na tem vprašanju moramo trdo delati, kajti vidika spolov v boju proti podnebnim spremembam še nimamo. In eh, celotno človeštvo trpi zaradi podnebnih sprememb. Naravne nesreče pa so pokazale, da so predvsem ženske in otroci tisti, ki trpijo zaradi naravnih nesreč najbolj najbolj prizadene jo ženske in otroke v državah v razvoju. Ženske so zaposlene v kmetijstvu, delajo pretrdo, potem pa nimajo zadostnega dostopa do zdravstvenih storitev. Podatki, ki bi temeljili na spolih, bi pomenili, da bi lahko bolje ocenili podatke o boju proti podnebnim spremembam. To mora biti naša prednostna naloga v politiki Evropske unije. Hvala lepa, Barbara Matera, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Zavedanje povezav med podnebnimi spremembami in vidikom spolom je nekaj, kar smo razvili šele nedavno. Potrebno je povedati, da še nimamo enakosti med spoloma v podnebnih spremembah. Mednarodne eh, razmere v tem trenutku niso ugodne. Obstaja tveganje, da ne bomo dosegli mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah. Obstaja veliko tveganje, bi celo dejala. Veliko bo odvisno od sestanka v Riju kasneje letos. veliko spalo, je velika priložnost v boju proti podnebnem spremembam. To lahko storimo na veliko bolj pošten način. Potrebno je vključevati vidik spalo na dveh načeljih. Najprej potrebno je izpostaviti učinke neenakosti in se boriti proti vplivom. Prav tako bi bojo proti podnebnim spremembam pomagalo, če bi zbirali podatke na podlagi spola. Tako bi lahko posredovali bolj učinkovito in bi lahko varčevali z viri. Ženske trošijo drugače kot moški in tako bi se lahko bolj prilagodili zahtevam družin. Zavedamo se obstoječih neenakosti med moškimi in ženskami. In to vodi do dveh vprašanj. Podpora in prevzema odgovornosti. Oba elementa morata biti del naše skupne politike upam, da bo povezava med spoloma in podnebnimi spremembami nekaj, kar bomo lahko učinkovito uporabili na ravni EU in v programih EU, ne samo posameznih politikah. Podnebne spremembe zadevajo vsa področja človeške dejavnosti in zato je to potrebno vključiti med panožno vse dejavnosti in tudi finančne dejavnosti Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Papadopolu, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podnebne spremembe vodijo do naravnih in človeških katastrof. To ima veliko vpliv na revno prebivalstvo in najrevnejše države. Čeprav posebno tukaj govorimo o ženskah, kajti predstavljajo 80 odstotkov žrtev v naravnih nesrečah. Prav tako so tiste, ki tvorejo največji delež eh, podnebnih beguncev. Veliko je predlogov, ki jih lahko podprem. Naprimer dejstvo, da potrebujemo podnebno pravičnost. Vendar pa tukaj moramo nekaj še izpostaviti. Pomembno je upoštevati vidike spolov v politikah podnebnih sprememb. Tukaj potrebujemo zato specifične študije, podatke po spolih, tako bi lahko razvili preventivne strategije. Prav tako bi lahko tako migracije zaradi podnebnih sprememb obravnavali bolje, kajti tudi to je neposredno povezano s podnebnimi spremembami, gre za podnebne begunce. Zato moramo vidik spolu upoštevati bolj ciljno. Köszönöm szépen, Anna Zab... Hvala lepa, gospa Zaborska ima sedaj dve minuti. Ďakujem pani spravodajkyni. Gospod predsedujoči, komisár, zahvaljujem sa poročovalky za njeno delo. Če berem 30. odstavek in citiram, Evropski parlament priznava, da rast prebivalstva vpliva na podnebne spremembe in povdarja, da se moramo odzvati na vprašanje kontracepcije v državah v razvoju. Konec citata. Vprašanje. Ali poročevalka meni, da bi morali nehati imeti otroke zato, da ustavimo podnebne spremembe? Ali bi morali zato, ker izdihujemo CO2, nehati deliti kondome in uh, nuditi oskrbo na področju reproduktivnega zdravja? mislim, da bi morali imeti tukaj razumno razpravo, ne pa govoriti o takšnih neumnostih. Poročilo navaja, da bi morali ženske oropati njihove ženskosti. Noberen od razvojnih ciljev tisočletja ne omenja, da bi morali imeti monotrok v državah v razvoju. To je protislovje. Življenje ljudi, če tudi živijo številne, oziroma veliko kilometrov daleč od nas, je prav tako dragoceno. Na voljo imajo še manj pitne vode. Včasih se mm, organizirajo srečanja pri združnih narodih in veliko denarja se porabi za to, da jim zagotovimo življenje ljudem v državah v razvoju. Ampak eh, eden od glavnih virov eh, podnebnih sprememb naj bi bila rast prebivalstva, vsaj v skladu s tem poročilom, ampak to ne drži. Mednarodni denarni sklad je leta 2011 objavil poročilo, v okviru katerega je objavil deset najhitreje rastočih gospodarstev. Sedem od teh jih je iz Afrike, tam pa število prebivalstva zelo raste. Mislim, da je to ena od slabih stvari v sicer dobrem poročilu. Hvala. Hvala naslednja gospod Mazoni hvala lepa gospod predsedujoči s poročilom kill nielsen mislim da je evropski parlament še enkrat pokazal kako odločeni smo da podpremo oblikovanje bolj eh, poštene in demokratične družbe. Gospod Helmer je dejal, da je to obsesija, ampak tukaj se moti to je pravi način postopanja. Odločeni smo za to, da ustvarimo Evropsko unijo, ki bo sposobna spopasti se z izzivi tega tisočletja. Poročilo gospod Nielsen govori o tem, da bi morali s, eh, politike vprašanja spolo vključiti v podnebne politike. Ne glede na to, da si je poročovalka za to prizadevala, sama ne razumem te neposredne povezave seveda pa bom z veseljem podprla tista širša načela, ki so podlaga za to poročilo. Nameni so, da bi dobili na koncu družbo, kjer razlik na koncu ne bomo več sprejemali. Ni mogoče sprejeti takšne družbe, kjer imajo ženske v lasti manj kot en odstotek nepremičnin in 70 odstotkov ljudi živi na manj kot, od manj kot enega dolarja na dan. Samo 17 odstotkov poslank na svetu je, oziroma poslancev je žensk. Ženske upravijo dve tretjini dela na svetu, zaslužijo pa veliko manj. To so vse težave, s katerimi se moramo soočiti. In poročilo mm, gospe Kiel Nielsen je namenjeno temu, da opozorimo na te nepoštenosti. Tudi komisar Potočnik je omenjal, da moramo poskrbeti za vključevanje obeh spolov v vsa politična področja, kajti res je, da podnebne spremembe najbolj prizadanejo bolj ranljive dele naše družbe. Ženske so pogosto bolj ranljive v naši družbi. Prav tako drži, da moramo enakost med spoloma obravnavati na vseh ravnih politike, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa gospa Pietikajnen ni prisotna, zato je sedaj čas za postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Prva je Romana Jordan. Za besedo. Eh, zaprosila sem za besedo zato, ker želim tudi sama povedati, da se strinjam s tem, da v odnosu ženske podnebne spremembe obstaja specifika. Se pa strinjam s kolegico Kristo Klas, ki je dejala, da se ne smemo izgubljati v malenkostih, ampak da moramo določiti tiste pomembne prednostne naloge, pomembna vprašanja. Zame je pomembno predvsem izobraževanje vemo eh, obstaja neko reklo eh, izobražuj moškega in imel boš enega izobraženega človeka izobražuj žensko in imel boš izobraženo družino torej izobraževanje je zelo pomembno potem osveščanje kajti ženske lahko vplivajo na vzorce obnašanja potem tretja stvar ki se mi zdi zelo pomembna ženske so v večji meri v veliko večji meri žrtve naravnih nesreč Eh, in temu bi morali posvečati večjo pozornost tudi takrat ko govorimo o razvojni pomoči evropske unije. in nazadnje naj omenim še tudi zelo velik problem to je zastopanost žensk v organih odločanja. tudi sama podpiram vse napore in predloge ki bi eh, povečali udeležbo žensk v organih odločanja nasploh. Naslednja je gospa Jana Maki. Mike, prosim. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, na začetku se želim zahvaliti poročevalki za izjemno pripravljeno poročilo. Če mi dovolite, bi opozorila še na nekaj kritičnih točk, ko govorimo o podnebnih spremembah. Ko govorimo o podnebju, pogosto govorimo le o številkah in o trgih. Mislim pa, da bi morali, ko govorimo o podnebnih spremembah, govoriti o ljudeh. Govoriti bi morali o tistih, ki se v vsakdanjem življenju srečujejo z podnebnimi spremembami. Govorim tukaj naprimer o ženskah v državah v razvoju, ki so v najslabšem položaju. Podnebne spremembe niso povezane le z neuspehom trgov, ampak vplivajo tudi na vsakodnevno življenje ljudi. Na to pa pogosto pozabimo, ko govorimo o podnebnih spremembah. Ko govorimo o podnebnih spremembah, moramo govoriti o ljudeh, potem pa o številkah in trgih. Hvala. Romeva, urkave. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Romeva. No es casualidad, que la mayoría de. Nekaj mora biti čisto jasno nobeno na ključe ni, da so ženske največkrat žrtve podnebnih sprememb. To je posledica ranljivosti. Ranljive pa so zaradi strukturnih težav. V parlamentu smo slišali nekaj zelo jasnih izjav, ki bi morale voditi v skrbi Nekateri so omenjali določene potrebe, določene izzive in stvari, ki jih moramo storiti. Pozvali so tudi za vključenost žensk v postopke odločanja. To je prav. Ženske ne smejo biti več žrtve, ampak morajo biti aktivne udeleženke. Zagotoviti moramo tudi usposabljanje in izobraževanje. In še nekaj, Premisleke o enakovrednosti spolov moramo vključiti v vse podnebne politike. To moramo storiti. Če poslušam določene kolege tukaj, mislim, da so 300 let za današnjim časom. Hvala. Hvala lepa. Gospa Miranda ima sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama želim čestitati mm, gospe Kiel Nielsen za odlično pripravljeno poročilo. Ženske so tiste, ki najbolj trpijo zaradi podnebnih sprememb. Podnebje se spreminja tudi zato, ker političnih instrumentov ne uporabljamo tako, kot bi jih lahko in zato, ker ne izpolnjujemo svojih obveznosti v Evropi in tudi druge. Naj vam podam en specifičen primer iz svoje države povedala vam bom, kaj se dogaja z ženskami v ribištvu. Ženske ribarijo in podnebne spremembe vplivajo na sektor ribarjenja, to pa tako, da eh, so morja omazana in rib je manj, zato je njihovega zaslužka prav tako manj. Iz tega razloga podpiram to poročilo in podpiram tudi okoljske cilje in to, kako obravnava uh, trpljenje žensk zaradi podnebnih sprememb. Hvala. Hvala lepa. S tem je razprave konec. Besedo dobi sedaj komisar Potočnik, da sklene svoje misli v dveh minutah. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej želim povedati, da kar zadeva ženske in podnebje, da tukaj govorimo o resnem problemu. Zato se vam zahvaljujem za to, da je poročevalka tej temi namenila toliko pozornosti. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali k razpravi. Zahvaljujem pa se tudi um, drugim. Pripričam pa sem, da bo Koni Hedegard prav tako hvaležna za to, da smo tej temi namenili toliko časa. Po tej razpravi so mi v mislih ostale določene ključne besede, naprimer zavedanje, podatki, znanje, izobraževanje, vključevanje spolov, in znanost. Kar zadeva podporo za ženske in izobraževanje žensk, bi lahko dodal, da bodo do leta 2015 vsi predlogi politik vključevali tudi kazalnike za enakost med spoloma. Imamo tudi strategijo 2020 in vsi projekti v okviru podnebja bodo vključevali analize specifične za posamezne spole. Nekateri se morda spomnite, da sem v prejšnjem mandatu bil komisar za znanost in raziskave. In vprašanje žensko znanosti je bilo resno vprašanje, ki smo ga prav tako poskušali rešiti. Žal, hitre rešitve za to ni. Določene stvari se sicer premikajo, to je spodbudno. Imamo eh, naprimer številke, ki kažejo, da se število doktorantk veča hitreje kot moških in da je tudi raziskoval skoraj dvakrat več kot moških, oziroma da se njihovo število vsaj dvakrat hitreje povečuje, to so dobre znaki. Tej temi pa moramo še vedno namenjati pozornost tudi v prihodnosti. Problem pa se pojavi, ko se ženske premaknejo iz študija na delo realnost je, da ženske zaslužijo manj kot moški in da so večkrat zaposlene na kratkoročnih pogodbah in tudi v karieri napredujejo počasneje in tako naprej. To so vse resna vprašanja. Zato mislim, da bi ta vprašanja morali rešiti v samem bistvu problema. Potrebujemo celovit pristop. In tudi v okviru socialne politike bi morali storiti vse, kar lahko. Sam sem že večkrat bil priča temu, kako sposobne so ženske pri odločanju in povem vam lahko, da so lahko tudi zelo učinkovite. Na koncu pa želim povedati še nekaj. In sicer v okviru tega, o čemer smo razpravljali včeraj. Včeraj sem bil v Horsensu na Danskem, tam smo imeli neformalno zasedanje sveta. Govorili smo o dveh temah, prva tema je sedmi okvirni okoljski program. O tem bomo govorili kasneje in to je naša naslednja epizoda uh, okoljskega delovanja. Govorili pa smo tudi o Rio plus 20. To je neke vrste enaka stvar, ampak seveda na mednarodni ravni. Povem vam lahko, da je uravnoteženost med spoloma in uloga žensk, da sta ti dve temi bili zelo pomembni v naših razpravah zelo pomembno je, da teh vprašanj ne obravnavamo samo v okviru podnebnih sprememb, ampak celo v okviru zelene rasti ali v okviru trajnostnega razvoja. Nekateri ste upravičeno opozorili na to, da je vključevanje in lastništvo pomembna tema in da je to predpogoj. Razvoj ni odvisen samo od gospodarske rasti in trajnost ni odvisna samo od zaščite okolja. Politika mora biti namenja, ljud, namenjena ljudem, spodbujati moramo izbiro, zeleno rast in izobraževanje. Tako bomo zagotovili socialni napredek, zeleno rast, zmanjšali bomo revščino, zagotovili bomo več enakosti, tako pa bomo tudi ohranili svoj, svoje okolje. Naziv konference v Riju junija je prav to, namreč zeleno gospodarstvo v kontekstu zmanjševanja revščine. Vsa vprašanja, ki bomo obravnavali tam, so vključena tudi v to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Preden dam besedo poročevalki eh, za sklepne besede, želim povedati, da bo razpravo sklenila ženska podpredsednica, eh, ampak sedaj dajem besedo poročevalki. Hvala. Srečala sem se že s komisarko Hedegard mm, na predstavitvi odboru za ženske in vedela sem, da lahko računamo na njeno podporo, vedela sem tudi, da lahko računamo na podporo danskega predsedstva, zato ker sem slišala, da podpirajo ta prizadevanja. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, ki so spregovorili danes. Mislim, da to odraža naša skupna prizadevanja na tem področju. Mislim, da je to nekaj, kar je bilo koristno za vse. To je potrebna razprava in mislim, da moramo še naprej dvigati zavest na tem področju. Vsak je na svoj način prispeval k temu poročilu in to me zelo veseli. Prepričana sem tudi, da nas bo podprl inštitut za enakost med spoloma iz Vilne, ta je bil ustanovljen leta 2011. Storiti pa želim še nekaj. Opozoriti želim na ženske, ki delajo v raznih institucijah tukaj v parlamentu, opravljajo odlično delo, skrbijo za vrčevanje in za boj proti podnebnim spremembam. Tudi v Indiji imamo gibanje, ko so se ženske privezale na drevesa, zato da bi drevesa rešile. Tudi v Rwandi so ženske rešile 600 različnih vrst čebel in tudi um, v zelenem pasu je bilo gibanje, um, zato da bi rešili drevesa. Že zelo dolgo ženske opozarjajo na podnebne spremembe in so tudi zelo aktivne, zato dejansko zagotavljajo rezultate. In potem še vprašanje kvot. To je omenjalo več ljudi. Sama in moja politična skupina zagovarjamo to orodje, kajte govorimo o orodju. Mi smo edina politična skupina, ki je enaka, enakovredna, enakovredna z vidika moških in žensk. Na to smo ponosni. To moramo spodbujati še naprej. Če ne bomo imeli kvot, potem ne bomo imeli večje enakosti med moškimi in ženskami. To je samo orodje. Na koncu želim povedati še nekaj, kar je povedal Albert Einstein. Namreč dejal je, da problema ne bomo mogli rešiti z isto stopnjo zavesti, kot smo ta problem potem tudi ustvarili. Hvala lepa. S tem je razprave konec glasovali bomo danes ob 12.